drage kolegice in kolegi. Veliko čast mi je, da lahko pozdravim nekdanjega dolgoletnega kolego, gospoda Ilvesa v Evropskem parlamentu. Vrnil se je na kraj, kjer je preživel veliko let kot poslanec Evropskega parlamenta. Danes je že drugič pri nas kot predsednik Estonije. Dragi kolega Ilves, Spoštovani predsednik, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tukaj in seveda takoj dobite tudi besedo. Besedo ima predsednik Estonije. Prosim. Buongiorno. Ladies and gentlemen, I'll begin by apologizing for my voice, but... Dame in gospodje, najprej naj se vam eh, opravičim za kakovost mojega glasu, nekaj sem prinesel s sabo iz Estonije. Eh, pred eh, desetimi